Uh, let's start, colleagues. Bomo začeli, kolegice in kolegi. Peta točka je poročilo o izvajanju direktive 2012-29 EU, ki vzpostavlja minimalne standarde za pravice, podporo in zaščito žrtev zločinov. Pozdravljam tudi kolegice in kolege iz eh, odbora za pravice žensk za skupno obravnavo amadmajev. Direktiva ima namen, da ponudi zaščito evropskih državljanov, ker vedno več eh, državljanov potuje, dela na tuje in postaje potencijalne žrtve zločinov v državi, ki ni njihova. Soporočevalci so pripravili osnutek poročila glede te direktivi in se izrekli glede ukrepa držav članic, ki so jih te sprejeli za to, da bi zaščitile pravice v skladu za to direktivo in se osredotočili na težave, eh, s katerimi se soočamo na nacionalni ravni pri izvajanju. Danes bomo slišali mnenje poročevalcev in eh, soporočevalcev, ter se pogovorili o 248 amadmajih eh, k temu poročilo. Zdaj bi predala besedo sopredsedujoči na tem sestanku, gospe Hanibovu iz odbora FEM. Pozdravljeni, upam, da se nam bo še nekaj ljudi pridružilo v naslednjih minutah. Najprej bi se zahvalila članom odbora Libe za sodelovanje na tem področju, ki je bilo zelo plodno. Poročilo je omogočilo spostavitev zelo kreativnih delovnih eh, odnosov. Poročilo sta oba odbora sprejela na našem zadnjem skupnem eh, srečanju in oba zakonodajna akta sodita v srežen o žrtvah. V poročilu so konkretni predlogi za izboljšanje direktive, tako da bo direktiva zagotovila ustrezno podporo in zaščito žrtev posod po Evropski uniji. Zdaj pa bi predala besedo soporočevalkama, ki bosta predstavili svoje stališče glede amandmajev, ki smo jih prijeli. Prva bo gospa Jimenez Becerel za pet minut. Izvolite, tukaj sem. Lepa predsedujoča. Najprej na špansko bom govorila. Če si še morate nadeti slušalke, Zahvalili naj bi se vsem, ki so vložili predloge sprememb. Z večino se strinjam, ker se večina nanaša na izboljšanje kakovosti besedila. Naj še enkrat eh, omenim osnovne teme, s katerimi se ukvarjajo predloge sprememb. Še prej pa kratek uvod v temo. Naj pozorim eh, na to, da Direktiva iz leta 2012 sodi v svežen, v svežen o žrtvah, ki je bil spostavljen zato, ker smo ugotovili, da pravzaprav nimamo pravnega akta, ki bi ščitil žrtve kriminalnih dejanj. Ta direktiva in ukrepi za zaščito sodijo v ta svežen. Prej smo imeli samo okvirni sklep sveta, ki pa se praktično ni uporabljal v praksi. Večina predlogov sprememb k temu poročilu se nanaša na vlogo žrtev v kazenskih postopkih. Tukaj je govora o minimalnih standardih, ki jih poskušamo razširiti prvotno smo izhajali iz tega, da morajo veljati minimalni standardi za udeležbo žrtev na sodnih eh, procesih. Eh, zdaj je treba žrtvam tudi prisluhniti kot pričam v postopku. Včasih eh, se zdi, da sprijemamo zakono, dajo za žrtve, pričemer pa pravice žrtev kar ignoriramo kazensko pravo prav tako prispeva k takšnemu odnosu, sej se predvsem ocelotoča na storilca, ne pa toliko na žrtov. Poročilo bi mora izkoristiti za to, da upozorimo na ta problem. Tudi žrtve je treba zaščititi v sodnem postopku, tako da ne bo prišlo do sekundarne viktimizacije žrtov. 67, 51, 54, 158, ti amedmaji se nanašajo na pomen Istanbulske konvencije o zaščiti žrtev. O tem še ni govora v direktivi iz leta 2012. Gre tudi za eh, poziv k ratifikacije te konvencije. Gre tudi za opredelitev eh, kaznivega dejanja zalezovanja, kar je pomembna eh, tema. Več o tem pa bodo povedali soporočevalci oziroma soporočevalke. Dejstvo pa je, da ne glede na vsega, Eh, bivališče žrtve, moramo tej zagotoviti ustrezne pravice, kar je tudi zapisano v izvedbenem poročilu. Vendar pa imamo tukaj eh, celo vrsto predlogov sprememb, eh, kjer mm, je prošen za to, da se žrtve ščitijo tudi brez dovoljenja za prebivanja, da bi preprečili nekaznovanje storilcev, ki napadajo žrtve brez eh, veljavnih dokumentov. Če pomislimo naprimer na žrtve trgovanja z belim eh, blagom, ki se ne oglasijo, ker se bojijo, da jih ne bodo zaščitili. Nadaljne poglavje se ukvarja z eh, zaščito uh, mladostnikov. Tukaj bi se zahvalila kolegici Koraci Bild, ki je vložila veliko predlogov sprememb eh, glede nasiljem nad eh, mladimi in glede na spol. Več kot 20 amedmajev se ukvarja z eh, varstvom mladoletnikov. V Španiji smo zelo zaskrbljeni, kaj prihaja do umorov, posilstv, otrok zato je izjemnega pomena, da to vprašanje tudi posebej obravnavamo. Države članice so odpovedale v tem smislu, da poklice skupine niso bile ustrezno pripravljene na to, da ustrezno poskrbijo za varstvo žrtev, kar je opredeljeno v evropskem nalogu za zaščito EPO določenem admaji se ukvarja tudi s to problematiko. Potem pa je govora tudi o eh, kampanjah za eh, ozveščanje ljudi. V direktivi iz leta 2012 je govora o individualni evalvaciji, vendar pa niso Vse države niso ustrezno izvele 22. člena direktive. Ustrezna evalvacija ocena je nujno potrebna, da bi uh, lahko eh, ocenili potrebe po zaščiti posameznikov. Če se 22. člen ne izvaja na ustrezen način, bo to pripeljalo do težav, naprimer v primeru žrtov terorističnih napadov. Veseli me, da so v predlogih sprememb omenjene tudi žrtve terorističnih napadov, kajti sicer niso bile omenjene razen v uvodnih izjavah. Veliko amadmaje je bilo vloženih eh, v primerov žrtev terorističnih napadov, kjer imamo eh, veliko težavo z realistično podporo. V različnih mestih Evrope je prihajalo do velikih eh, terorističnih napadov z mnogimi žrtvami, za katere je treba prav vloženih tako poskrbeti. In eh, te niso bile vključene v področje uporabe direktive iz leta 2012. V sredo bo organiziran eh, na javna razprava o žrtvah terorističnih napadov, kamor vas tudi prisrčno vabim. Tudi žrtve iz eh, Bruslja niso mm, doživele ustrezne zaščite, na kar smo opozorili. Žrtve so tudi spregovorile o tem, kako so bile obravnavane eh, socialne službe, zavrvalnice, državni organi niso upoštevali določil direktive in temo pomankljivosti je treba navesti tudi v poročilo, zato sem sama vložila nekaj predlogov sprememb. Žrtve terorističnih napadov na nek način delujejo kot vsega, eh, predstavniki večje skupine, ki je tarča napada, zato jih je treba obravnavati enako kot druge žrtve. Pri žrtvah terorizma mm, pa moramo biti še posebej previdni za to, da zagotovimo dostojanstvo žrtev. V predlogu sprememb mm, je zapisano tudi, da moramo preprečiti vsega, sekundarno viktimizacijo žrtev terorizma eh, z poveličevanjem eh, dejanj eh, teroristov. Na koncu bi se zahvalila za plodno sodelovanje z poročevalci v Senci. Hvala lepa za vaše predloge sprememb. Večina predlogov se mi zdi zelo pozitivnih in zajema mm, široko paleto mnen. S tem se poročilo bistveno izboljšuje in upam, da bomo vsi poskrbeli za žrtve pri sprejemu poročila. Hvala lepa za ta zanimiv prispevek. Zdaj pa bi predala besedo Angeli Kim Linar, ki pa je žal ni tukaj. Zato bo gospa, gospa Bastareča prebrala njeno stališče. Eh, hvala lepa. V imenu Angelike Mlinan, poročevalke iz eh, skupine Alde, bi z vami delila komentarje glede manjmajev kot eh, tudi kolegice Becerel. Pozdravljamo odlični prispevek članov odbora. Vsi Amadmaji so zelo dobri, tako da ni nobenega amadmaja, ki ga ne bi mogli podpreti. Amadmaji bistveno izboljšujejo poročilo. Gospa Milinar je prepričana, da bomo dobili zelo obsežno in dobro poročilo, ki bo zaščitila žrtve. Kar zadeva Istanbulsko konvencijo, podpiramo amadmaje glede ratifikacije z namenom zaščite žrtev naj povem, da smo v ključnem trenutku, zdaj je nujno, da pospešimo postopek ratifikacije držav članic Evropske unije, kajti Istanbulska konvencija je vključujoč, pravno zavezujoč eh, instrument, ki temelji na štirih eh, stebrih. Treba je preprečevati pomekljivosti, zaščititi eh, žrtve ter preganjati in obsoditi storilce. Ponuja nam torej okvir za boljše delovanje eh, v imeno žrtev in proti storilcem kaznivih eh, dejanj. Dejanja, ki vključujejo nasilje, so opredeljena bistveno širše, kot je bilo to storjeno v preteklosti. Še posebej pozdravljam amadmaje, ki se osredotočajo na žrtve ženske in otroke, trgovine z belim blagom, e, izkoriščanja in spolne zlorabe. Hvala lepa. Hvala lepa so poročevalkama, zdaj pa imajo e, člani odborov priložnost, e, da spregovorijo, prosim pa vas, da se omejite, ker imamo časovno vprašanje. Eh, omejitev. Najprej gospa Koranca Bild. Hvala lepa. So prizvedujoči, podpiram delo Tereze in Angelike. Zelo pomembno je, da imamo zelo koherentno in solidno politiko zaščite, da preprečimo nekaznovanje storilcev eh, pri žrtvah eh, nasilja, nasilja v družini, spolne zlorabe. Te žrtve treba vzeti resno. Eh, in jim zagotoviti zaščito, tako da se bodo odločili prikiniti mok in eh, prijaviti dejanja. Države članice morajo narediti več in hitreje pri implementaciji direktive. Še po dveh eh, letih eh, vse države članice niso eh, prenesle direktive v vlastno zakonodajo, nekatere so prenesle samo dele te direktive. Še posebej se moramo osredotočiti na redljive skupine, kot so otroci. Pa plav se zahvaljam vsem kolegicam in kolegom, ki so podprli in so podpisali naše amadmaje v tej smeri ko gre za zaščito otrok eh, pred dvojno viktimizacijo, eh, ponovno viktimizacijo in eh, podobno. Zelo pozdravljamo osvetočanje na pristop pravica za vse, informiranja žrtev glede pravic, okrepitve čezmejnega sodelovanja, ker urimo čez o čezmejnih eh, zločinnih. Eh, žrtve morajo dobiti pomoč brez diskriminacije in kot je Teresa že povedala, eh, v zvezi z 22. členom se moramo sredotočiti na osebo. Individualna ocena je nujna, saj je vsaka žrtev drugačna in potrebuje nekaj drugega, kar zadeva madmaje. Tukaj bi se zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ki so jih so podpisali. Smo okrepili del, ki se nanaša na uh, otroške žrtve, trgovine z belim blagom. Zahvaljujem se tudi uh, Terezi, Beatrice eh, in Angeliki glede vključitve Istanbulske konvencije. Zavedati se moramo, da je Istanbulska konvencija uh, namenjena zaščiti žrtev. Zato smo vključili tudi amadmaje v tej zvezi. Pozivamo vse države članice, da ratificirajo in eh, tudi implementirajo to mednarodno konvencijo. Želimo si tudi, da države članice vključijo zalezovanje, ki jo prav tako vključuje Istanbulska konvencija. Tam je poziv k kriminalizaciji zalezovanja stokinga. Tudi iz eh, pričujočih dejanj vidimo, da pogosto eh, pridemo do tragičnih dejanj, ker žrtve v pravem trenutku niso jemali resno, potem pa je prepozno, ko začnejo organi pregona delovati. Ženske so potem že mrtve ali žrtve. Naj pozorim ja, tudi na egipčansko eh, britansko deklico, ki je bila ubita v Združenem kraljestvu, ki so na koncu zmasakrirali, prej pa je bilo večkrat zaprošeno za zaščito. In v tem smislu bo treba nekaj narediti. Več eh, virov moramo tudi ponuditi, telefonskim linijam za pomoč eh, žrtvam in pravni pomoči za žrtve. Tukaj govorimo o sodelovanju večjih držav članic, ki gre za čezmejne nakazniva dejanja. Poskrbeti je treba za to, da ne bo nobene luknje v zaščiti žrtve Eh, žrtev, zato ker eh, se žrtvijo ne bi bilo možno pogovarjati zaradi drugega jezika. Zato je treba vključiti tudi stroške eh, prevajanja. Države članice morajo tudi graditi zmogljivosti pri podpornih službah, ne pa da vse prepuščajo nevladnim organizacijam ni dovolj, kar se dogaja več, bo treba vlagati v zatočišča, v socialne storitve, druge eh, storitve in eh, omogočiti žrtvam dostop do teh storitev. Zahvaljujem se so poročevalkama in vsem, ki so sodelovali pri izboljšanju poročila. Hvala lepa, gospa Kaufman je naslednja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, obema soporočevalkama bi čestitele. Saj sta pripravili odlično poročilo na zelo pomembno temo, temo zaščite žrtev kaznjivih dejanj. V središču so običajno vedno storilci, kako pa gre žrtvam, kakšne pravice imajo žrtve, vse to mm, pogosto pozabljamo. Zato se mi zdi pomembno, da se s tem vprašanjem okvarjamo. In sicer kako se direktiva resnično izvaja držaša in ah, gospa Koraca Bild je mm, pravkar omenila eh, to problematiko. Zdi se mi popolnoma nesprejemljivo, da države članice po toliko časa še vedno niso eh, prenesle direktive v svojo zakonodajo. In čudi me, da komisija še ni pripravila nobenega poročila glede izvajanja v državah članicah. To naj bi se zgodilo že novembra lansko leto tukaj vidimo, da ta tema očitno nima nobene prioritete pri državah članicah in tudi ne pri komisiji, kar eh, me zelo jezi. Še posebej z eh, vidika žrtov. Ker nimamo toliko časa na voljo, bi omenila samo še eno zadevo, ki se nanaša na amadmaje, ki sem jih vložila in sicer gre vsega za perspektivo žrtov z statusom migranta študije Agencije za temeljne pravice. Status eh, migranta ali begunca povečuje, ekstremno povečuje možnost eh, za to, da postanejo te osebe žrtve kaznjivih dejanj. In te žrtve se tudi bojijo prijaviti dejanja pri organih pregona zaradi tega, ker se naprimer bojijo, da eh, jih bodo odstranili iz države ali kaj podobnega. Poskrbeti bi morali za varne kanale za vsako žrtev, ne glede na vsega, status te osebe, tako da lahko vsakdo prijavi kaznjivo dejanje in eh, je deležen primerne zaščite, ne glede na status. Eh, kazniva dejanja bi morala tudi ščititi pred eh, odstranitvijo oseb iz države, dokler se ne zaključijo sodni postopki v skladu z islamskim. Istanbulsko konvencijo. Še enkrat se zahvaljujem obima soporočevalkama, mislim, da je poročilo zelo dobro in eh, kot parlament moram dati jasni signal, eh, da se zauzemamo za izvajanje te direktive. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Kingi. Grazie, grazie. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem eh, poroče Valkama, ki sta pripravili odlično poročilo. Tudi sama sem unesla nekaj predlogov sprememb. Pridružujem se kolegom, ki so govorili pred menoj, kar se tiče tega, da je treba zaščititi najranljivejše osebe. To pravim zato, ker še nimamo jasne opredelitve vseh žrtav. Mi moramo opredeliti vse osebe, ki sodijo v to kategorijo, kategorijo ranljivih, če želimo res izvajati učinkovito direktivo in želimo zaščititi vse žrtve. V prvi vrsti imam v mislih osebe, eh, ki so uh, žrtve. Uh, domačega nasilja. V mislih imam deklico, ki so jo tepli in je umrla pred nekaj dnevi. Večkrat je zadevo prijavila, to se je dogajalo v Londonu, eh, večkrat je prijavila, kaj se dogaja, pa nišče ni pomagal. Pa ona ni osamljena. Tu so še druge žrtve, naprimer Luka Trajni v Italiji. In te žrtve zahtevajo pravico. Bojijo se um, organov uh, in um, se ne obračajo na organe. Kajti ena od teh žrtev je bila naprimer migrantka, ki se je bojila, bala, da jo bodo vrnili domov. Brez skupne opredelitve teh randivih oseb uh, žrtev ne bomo mogli zaščititi, nuditi zaščite. Potem je tukaj še zalezovanje. Eh, ni tako, eh, torej, eh, zalezovanja niso opredelile vse države članice. Žrtve doživljajo kazniva dejanja ne glede na kraj bivanja, kajti gibajo se po celotni državi, zadeve se dogajajo čezmejno in zato je treba res poskrbeti za to, da bomo zaščitili vse osebe. Bežijo. Gospa Veržija. Hvala, gospa predsedojoča. Žrtve kaznivih dejanj so številne v Evropski uniji. Kot vidimo v tem poročilu, je vse več takšnih, ki potujejo, ki so mobilni, ki se selijo v Evropski uniji, lahko so žrtve kršitev. In direktiva iz leta 2012 je skušala najti odgovore na to, ampak to ni bilo dovolj, kot smo že slišali. Tudi zato, da ker nekatere države niso dobro prenesle te direktive, prav tako niso ocenile. Podpiram to, kar pravi kolegica Rimenes glede žrtev terorizma, kajti veliko je žrtev napadov v Franciji, ki še niso dobili nobenega plačila in tu gre zlasti tudi za druge sekundarne žrtve, recimo ob uničenju stavb. In nekateri sploh niso bili povezani z napadom, pa še vedno niso bili preseljeni tri leta po napadu in to je škandalozno. Kolegica Bijar uh, je poročala o senci skupine Goe, opravičuje se, rada bi se zahvalila poročevalcem za delo, pozdravlja izjemno kakovost tega dela. Slišali smo pomembno vprašanje glede pravic žrtev, glede izvajanja direktive. Kolegica Björk se je v predlogu spremembe osredotočila na seksistično nasilje in tudi na nasilje nad LGBT skupnostjo in tu imamo tudi sovražne napade. Potem je treba podpreti tudi telefonske številke na nacionalni ravni za pomoč takšnim žrtvam, zlasti, ko gre za različne seksistične napade. In še zadnja je gospa Marčelezi oziroma gospod Marčeli, zdaj se upravičujem. Najlepša hvala, gospa predsedujoča in hvala lepa soporočevalkama za odlično upravljeno delo pripravi poročila večina držav članic. Je sprejela ukrepe, ki bi lahko poskrbeli za to, da bi žrtve lahko prijavile kaznjive dejanja proti njim, tudi če so migranti, kar države članice niso storile, zaradi tega so te žrtve še bolj potrebne naše zašite, še bolj so izpostavljene zlorabam, še posebej to velja za otroke in ženske v tej skupini. Vsem ljudem je treba ponuditi zaščito, ne glede na to, kakšen status imajo te osebe v posamezni državi članice. Tukaj naj upozorim še na vsega, težavo z nasiljem v družini, kot je povedala moja predgovornica, je treba omeniti tudi Istanbulsko konvencijo in neratifikacijo strani določenih držav članic. Še posebej nas skrbi, da bolgarsko predsedstvo oziroma Bolgarija, ki ima trenutno predsedstvo v svetu, še ni ratificirala te konvencije. Uh, Treba je poskrbeti za ustrezno obravnavo, informiranje in tudi usposabljanje na tem področju, da bi lahko ustrezno obravnavali problematiko tovrstnih kaznjivih dejanj. Tukaj govorim o osebah, ki delajo v centrih za pomoč tem žrtvam. Mislim, da bi morali tudi to vprašanje še izpostaviti v poročilo. V tem smislu bomo vložili še nekaj predlogov sprememb in se zahvaljujem za poročilo. Komisija, izvolite, ampak prosim, da ste kratki. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoča. E, zahvaljujem se za odlično poročilo, zelo obsežno poročilo in razpravo, ki jo imamo danes. Hvala lepa. Eh, na kratko mm, posoditi informacije glede tega, kaj počne komisija na tem področju. Naj vam zagotovim, da je za komisijo ta direktiva še vedno zelo pomembna, mm, še posebej njena ustrezna implementacija. Eh, prizadevamo si za popolno mm, transpozicijo direktive. Proti 16 državam smo leta 2016 uvedli postopke zaradi neizvajanja eh, direktive aprila smo to poslali Grčiji, oktobra eh, pa Irski. Vse države članice eh, so poročali o svojih nacionalnih ukrepih, čeprav eh, tri države pa imajo težave z implementacijo Irska, Slovenija med njimi. Proti 16 državam smo sprožili postopke, eh, proti državam, ki eh, niso podale svojega poročila, tudi če eh, izvajajo, da so popolnoma prenesle zakonodajo določila direktive. Zakaj? Zato, ker ne vemo, kako so to izvedli. Odsotnosti ukrepe za implementacijo ne moremo oceniti stanja tukaj uh, smo naročili oceno zunanjega neodvisnega vira in celotno poročilo, celotna študija bo zaključena v letu 2019, začela pa se januarja 2018. Prav tako poskušamo ugotoviti, kako se vsaka posamezna določba eh, prenaša v nacionalno zakonodajo in kako se izvaja v praksi. Zato verifikacija vse osredotočamo na pomanjkljivosti, ki ste jih eh, upravičeno omenili v vašem poročilu, kar je zapisano tudi v priporočilu komisije. Eh, za primer, ocenili bomo, kako inkluzivna je zaščita žrtev, kako se je upoštevanje diskriminatorna eh, zaščita država zaščitati žrtev, ki nimajo statusa mm, v državi.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 žrtve obravnavajo na spoštljiv način eh, strani vseh eh, pristojnih organov. Zbrali bomo podatke in statistike iz držav članic eh, za novembr 2017. Ti podatki še prihajajo. Leta 2019 bo torej komisija pripravila poročilo o izvajanju direktive Seveda pa še naprej pomagamo pri implementaciji direktive. V začetku leta smo se pogovarjali z več kot 140 strokovnjaki eh, vlad in strokovnjaki komisije glede potrebe po zaščiti žrtev in kako pomembna je ustrezna, kako pomembna je ustrezno izvajanje direktive. Podvojili smo financiranje projektov za programe Justice in Track, kar lahko krepi zavedanje o pravicah eh, žrtev kaznjevih dejanj. Za to leto smo zato namenili 2,5 milijona evrov. Prav tako pomagam državam članicam pri implementaciji najnovejšej vseh eh, pravnih aktov eh, glede žrtev um, v okviru direktive o terorističnih dejanjih. Um, zagotavljamo tudi, lahko prosim zaključite, ker imamo še sestanek. No, to je bila moja zadnja informacija glede direktive o boju proti terorizmu. Zdaj pa so poročevalki kratk povzetek. Sorry, did you give me the floor or no? Се ми дали беседу или не? Да. Но, чисто накратко, вим да морамо гласовати, зато бом чисто кратко. Mislim, da bomo delo še naprej hitro opravili, vidimo, kakšne eh, težave imajo. Uh, člani odborov, vse skupaj je v skladu z mojim mnenjem. Dejstvo je, da moramo spostaviti minimalne standarde za zašito žrtev v mm, sodnih postopkih. Druge direktive se ukvarjajo z vprašanjem mm, trgovanja z ljudmi in tam je treba te zadeve urediti. Tukaj pa gre za zaščito in pomoč žrtvam eh, v sodnih postopkih, eh, v mm, pravnih postopkih. Eh. Kar pomeni, da bi se morali preprečiti vključevanje vseh mogočih drugih aspektov kje so težave žrtev, težave z jezikom, sodnih postopkov in podobnega. Gre za problematiko, ki jo je moč preprosto rešiti v državah članicah, če je tukaj ustrezna volja. Vložili ste celo vrsto predlogov sprememb in predlogov, prizadevala si bom, eh, da bi jih eh, v čim večji meri tudi ustrezno upoštevala. Gre za to, da spostavimo učinkovit instrument, eh, tako da bomo ustrezno zaščitili žrtve povsod. kot rečeno, moramo preprečiti vključevanje mm, vse preveč aspektov v poročilo. Poročili bomo, kaj mogočemo vključiti in tukaj bo vas oprašvako naredili svoje najboljše. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospe Hannibal za sopredsedovanje v našem odboru. Zdaj pa bo naš odbor prišel na glasovanje. Preden, preden začnemo za glasovanjem. Bi eh, kolegice in kolege opozorila, da imamo tukaj obisk 25 eh, sodnikov in predstavnikov pravosodnih eh, organov kjer se organizira v Centru za obiskovalce. Ena tema, o kateri bo govora na študijskem obiskov, je izvajanje pravne države in uh, pravne spremembe na polskem. Tisti, ki vas zanimajo, se lahko deležite eh, srečanja ob 9.30 jutri v ASP 5E3. E Tisti, ki želite sodelovati na tem srečanju, ste prisrčno vabljeni in prosimo, da se javite pri sekretarjatu. To je bilo obvestilo, ki sem ga pravkar dobila. Zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanje. Kar zadeva današnje glasovanje? Ste informacije dobili od sekretarjata prejšnji teden, naj pa vas še enkrat opozorim na to, kakšen bo postopek v skladu z uredbo, ki jo spostavlja Agencijo za temeljne pravice mora eh, odbor Libe podati svoje mnenje pri izboru članov znanstvenega odbora agencije. Znanstveni odbor sestavlja 11 neodvisnih oseb, ki so visoko kvalificirane na področju temeljnih pravic. Mandat eh, članov traja pet let in eh, ni obnovljiv mandat trenutnega znanstvenega odbora poteče 3. junija 2018. Odbor Libe naj bi podal svoje mnenje eh, glede mm, vrstnega eh, reda 21 kandidatov na eh, seznamo. O kandidatih bomo glasovali po vrsti in glasove za bomo upoštevali v ustreznem vrstnem redu. Kandidati bodo razvrščeni glede na število glasov, ki, bodo, ki jih bodo prejeli. Kandidati, ki bodo prejeli enako število glasov, bodo veljali za enako vredne. Zavedati se morate, da rezultatov glasovanja ne smemo objaviti, dokler upravni odbor ne bo eh, mogel opraviti svojega glasovanja, ki bo 17. 18. maja 2018. Zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Če ste za določenega kandidata, glasujte za, sicer glasujte proti ali pa se vzdržite. Eh, prosim vas, da glasujete za maksimalno 11 kandidatov. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Eh, eh, Prvi je Ilijas Vantekas.

Zdaj pa naslednji kandidat. Izvolite. No, malce zmede je tukaj. Za tiste, ki jih želimo izbrati, bomo glasovali za za. Za tiste, ki jih ne želimo, moramo glasovati za ne ali pa preprosto ne sodelujemo pri glasovanju. Samo da mi pojasnite. Lahko glasujete proti. ali pa ne glasujte. Potem bomo morali ponovno začeti, če moramo glasovati proti. We, we Preprosto ne bomo glasovali. Glasovali bomo samo za tiste, ki jih podpiramo in to je to. Torej, če kandidata ne podpirate, potem preprosto ne glasujete. Lahko potem še enkrat začnemo z glasovanjem. Torej, če ne želite kandidata, ne glasujte. Torej, še enkrat eh, ponavljamo glasovanje. V prvem kandidatu Ilijas Bantekas. Ponovno odpiram glasovanje. Nothing.

Torej sem prav razumel, če, glasujem, če smo za, glasujemo uh, eh, za da, sicer ne glasujemo, kaj pa je vzdržanimi glasovi? Štejemo samo glasove za. Samo glasove za preštevamo. Tako se tudi zdržite. Okay, Torej, gospod Bradley je naslednji iz Irske. Izvolite, glasujte. I close the vote. Konec glasovanja. Close. Okay, thank you. Hvala lepa. Naslednji je François Crepeau. I close the vote. Konec glasovanja. Povej, kdaj boš predala. The next one. Hvala. Naslednji je John da Silva Luis iz Portugalske. I close the vote. Konec glasovanja. Thank you. Hvala lepa. Naslednji Teodora Kosta Kopololu. I open the vote. Glasujte, prosim. I close the vote. Konec glasovanja. Thank you, colleagues. Hvala, kolegice in kolegi. Naslednja je Ivana Koleša. Glasujte, prosim. I close the vote. Konec glasovanja. Next candidate. Naslednji, eh, Tove Mloj. Glasujte, prosim. I close the vote. Konec glasovanja. Vera... Naslednja je Vera Messing. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Naslednja je Anja Mir. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Malce prihitra sem bila. Naslednji kandidat je Francesco Palermo. Hvala. Glasujte, prosim. Klauze. Konec glasovanja. Mislim, da je Dajana Roman. Close the vote. Konec glasovanja. Hvala. Naslednji je Andra Šajo. Glasujte, prosim konec glasovanja. Martin Šajnin je naslednji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Naslednji je Nikol Šajver. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Naslednji Ahiles Skordas. Close the vote. Konec glasovanja. Next candidate is Julia. Julia Vahing je naslednja. Glasujte, prosim. Vote. Konec glasovanja. Next is Jens Vedsted. Jens Vedsted Hansen je naslednji. Glasujte, prosim. Close the vote. Konec glasovanja. Next candidate is Anne Ana Valjšmit je naslednja, glasujte, prosim. Close vote. Konec glasovanja. Naslednji je John Wrench. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. In še zadnji, Siniša Zrinščak. Open the vote. Glasujte, prosim. Close the vote. Konec glasovanja. Uh, no, no. uh-huh. Se opravičujem. Nimam sklepa po tem glasovanju. Rezultati bodo zaupno sporočeni upravnemu odboru agencije in potem bomo prejeli informacijo o tem. Se pravičujem, kolegi. Thank you for voting. Hvala, ker ste glasovali. Mimo grede, hvala. Dobro, sedaj pa imamo petminutni odmor